izjavi sveta in komisije v zvezi z izvajanjem in dediščino Evropskega leta za razvoj. V imenu sveta gospod Šmit. Hvala. <laughs> Gospod predsedujoči, drage poslanke in poslanci, nekaj dni nas čaka do uradne slovesnosti ob konc Evropskega leta razvoja 9. decembra v Luksemburgu. Zelo vesel sem, da se danes lahko pogovorimo o tem odličnem sodelovanju med evropskimi institucijami, države članice, civilna družba, zasebni sektor, vsi, ki jih zadeva vprašanje razvoja. Smo sodelovali. Od začetka so države članice skupaj s svetom neposredno sodelovali v Evropskem letu za razvoj najprej v okviru pripravljalnih del, potem smo sprejeli sklep parlamenta in sveta, ki nam je omogočil, da smo oblikovali Evropsko leto za razvoj na podlagi predloga komisije. Od 1. januarja 2015 smo aktivno živeli to leto, naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost pa je bil moto tega leta. Pripravili smo izjemen program dejavnosti, želeli smo osvetliti rezultate, ki smo jih kot Evropska unija dosegli, sodelovali smo državami, članicami in svetovnimi akteri. No, vse zadnje smo kot Evropska unija tudi prvi na svetu, ko gre za nudenje razvojne pomoči. Inauguralno srečanje je potekalo v Rigi, v Bruslju smo se pogovarjali o agendi po letu 2015, z nami je bil tudi generalni sekretar Združenih narodov, gospod Ban Ki-moon, govorili smo o prihodnosti mladih. Številne države so v svoji kapaciteti organizirale dejavnosti v okviru leta za razvoj. S tem so tudi pokazale, da se zauzimajo za sodelovanje na področju razvoja ker so se teh dogodkov deležili tudi najvišji politični predstavniki, so se tudi mediji bolj ukvarjali s tem vprašanjem. Mi smo želeli izvajati dejavnosti čim bliže evropskim državljanom. Z roko v roki smo sodelovali z lokalnimi in regionalnimi organi, s civilno družbo, z učitelji, raziskovalci, z vsemi partnerji, ki tako ali drugače nosijo odgovornost in izražajo solidarnost. Seveda smo se povezali tudi z zasebnim sektorjem, njegova vloga je ključnega pomena, pa je odgovornost vseh nas. Tudi socialnih omrežji smo se poslužili, zato da smo dosegli ključne prednostne skupine, mlade. Mladi so pomemben del agende razvoja do leta 2030 številni mladi tudi aktivno sodelujejo. Je pa nujno potrebno, da mlade obveščamo in jih tudi podpiramo pri njihovem delovanju. Zanimanje moramo vzbuditi tudi pri tistih, ki se za ta vprašanja še ne zanimajo toliko. Leto 2015 je bilo pomembno leto, polno mednarodnih dogodkov, ki so vezani tudi na trajnostni razvoj razstava v Milanu, potem generalna skupščina Združenih narodov, kjer so sprejeli razvojno agendo do leta 2030, potem konferenca v Addis Abebi o sofinanciranju, trenutno poteka konferenca o podnebnih spremembah v Parizu. To so zgolj nekateri izmed najbolj pomembnih dogodkov, ki so se organizirali v letošnjem letu razvoja. Evropska unija je lahko odločno in prepričljivo zagovarjala svoja stališča. Verjetno mi ni treba podarjati, kako pomemben je razvoj. V parlamentu smo se v zadnjih mesecih veliko pogovarjali o tem vprašanju, govorili smo o migracijah, o begunski krizi. Ti dogodki so pomembni. Razvoj je pogosto ključnega pomena v državah razvojah in razvoj predstavlja tudi drugo plat medalje, eno predstavlja migracije. Ko smo se pogovarjali o trajnostnem razvoju pred nekaj meseci, sem to izpostavil. Boj proti revščini, boj proti brezupu, ki sili ljudi, da zapuščajo svoje države v najslabših pogojih, morata ostati prednostni nalogi. V letošnjem letu nam je uspelo osvestiti javnost v zvezi s prednostmi, ki jih prinaša razvojno sodelovanje, ne zgolj za upravičence, temveč tudi za državljane Unije. Mislim, da smo tudi uspeli uspeli bolje predstaviti sam koncept razvojnega sodelovanja. Kljub temu, da doživljamo težko obdobje, evropski državljani pravijo, da so večinoma naklonjeni razvojnemu sodelovanju, da so solidarni tudi do tistih partnerjev, ki se nahajajo v manj ugodnem položaju. Še naprej moramo sodelovati, še naprej moramo izražati solidarnost tudi preko aktivnih dejavnosti in konkretnih dejavnosti. Hvala lepa Evropskemu parlamentu, še posebej gospe McKevin in ostalim v odboru za razvoj za vse prispevke, ki ste jih prinesli k doseganju rezultatov v Evropskem letu razvoja. V prihodnem letu boste z nami v Luksemburgu, gospa, in zaključili to leto. Hvala tudi za medinstitucionalno sodelovanje, ki nam je omogočilo, da smo izpolnili zelo natrpano časovnico. Svet, komisija in parlament so podali skupno izjavo. S tem pa smo prispevali tudi k dediščini Evropskega leta za razvoj. Ta dokument bomo 9. decembra v Luksemburgu tudi slavnostno podpisali ter s tem v duhovnem smislu podaljšali Evropsko leto za razvoj. Upam, da bodo države članice še naprej osveščale evropske državljane tudi po 31. decembru 2015. Hvala. Hvala lepa komisar Mimica. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani. Približujemo se koncu Evropskega leta za razvoj. To je bilo leto partnerstv, inovacij, mreženja in deljenja izkušenj. V tem letu so evropske institucije združile svoje sile z nacionalnimi vladami in parlamenti, s civilno družbo, zasebnim sektorjem in mednarodnimi organizacijami. Želeli smo poslati sporočilo, da je razvojno sodelovanje pomembno za vse. Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost, to je moto letošnjega leta. Stalno nas je opominjal na to, da razvojno sodelovanje ni pomembno zgolj za ljudi v državah v razvoju. Gre tudi za to, kako mi kot evropejci komuniciramo z njimi, kako se odzivamo na te posameznike. Hvala lepa Evropskemu parlamentu za podano pobudo za Evropsko leto za razvoj. Hvala lepa, da ste bili vodilna gonilna sila na tem področju. Vidim, da ste okrasili tudi ploščat pred parlamentom z plakati, ki zaznamujejo Evropsko leto za razvoj. Hvala lepa tudi gospe Lindi McKeven, predsednici člana odbora za razvrnsu in predsedniku Šulcu za odločno podporo pri našem delu. Leto 2015 je bilo kritično leto za razvoj. Z akcijsko agendo v Addis Abebi in z agendo 2030 o trajnostnem razvoju, ki je bila sprejeta, in upam z ambicioznim prihodnim podnebnim spremembom, sporazumom o podnebnih spremembah bomo dosegli veliko. Begunska kriza in kriza z migranti posod po svetu nas opominja, kako pomembno je, da se lotimo korenin nestabilnosti in nezakonitega priseljevanja. Z drugimi besedami, vsakemu moramo dati perspektivo, da živi dostojanstveno življenje doma, namesto da beži pred lakoto revščino, nevarnostjo ali kršitvijo človekovih pravic. Največji uspeh Evropskega leta za razvoj je, po mojem mnenju, partnerstvo s številnimi razvojnimi akterji v Evropi in drugod. Zelo vesel sem, da so svet, parlament in komisija sodelovali in da bodo priznali dediščino Evropskega leta za razvoj tudi s podpisom skupne izjave na zaključni slovesnosti v Luksemburgu. Sodelujemo skupaj zato, da ohranimo ta duh partnerstva, tudi ko govorimo o spodbujanju razvojnega sodelovanja po 31. decembru letos. Več moramo komunicirati o tem. Vzemimo dediščino Evropskega leta za razvoj in jo pomaknimo naprej, da bo postala skupni okvir prava platforma za stalno komuniciranje tudi v okviru razvojnega dialoga v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Govorniki v imenu političnih skupin so naslednji. Najprej ELS za dve minuti, gospod Štir. Hvala, predsedujoči, gospod minister, gospod komisar. Na začetku letošnjega leta smo verjetno pričakovali, da bo leto 2015 leto, ki se bo razvijalo na drugačen način. Morda bo kdo rekel, da je bilo leto 2015 bolj leto množičnih migracij v Evropo kot pa Evropsko leto razvoja. Ampak nobenega dvoma ni, da so migracije trenutno ključna tema, ki se je najbolj posvečamo v zadnjem obdobju. To zgolj potrjuje, da potrebujemo učinkovito razvojno politiko, To potrjuje tudi potrebo potem, da se bolj osredotočimo na vzroke za nastanek problemov, ne zgolj na simptome, na vzroke za revščino, vojno in seveda za množične migracije. Vzroke lahko najdemo v sistematičnem kršenju človekovih pravic, v endemični korupciji v številnih državah v sosedstvu in v pomankanju vladavine prava. V letošnjem letu Evropske Tega leta za razvoj smo uspeli spremeniti globalni okvir za razvoj. Sprejeli smo tudi poseben cilj, 16. cilj o miru, pravičnosti boju proti korupciji, učinkovitem pravosodju in dobrem upravljanju. To je velik uspeh Evropske unije. Sam bi skoristil to priložnost za to, da podarim tudi ulogo komisarja v tem procesu. Sedaj je pomembno izvajanje. V izvajanju nove globalne agende do leta 2030, pa se moramo sredotočiti na razvojni cilj številka 16. To bi morala biti prednostna naloga v kontekstu našega delovanja. Sodelovati moramo seveda z vsemi akteri, spodbujati razvojno politiko, ki temelji na človekovih pravicah. Moramo pa sprejeti dejstvo, da razvoja brez miru ni in obratno, oziroma da obstaja jasna povezava med razvojem in varnostjo. Na koncu bi rad čestital kolegicam in kolegom iz drugih političnih skupin, še posebej predsednici odbora za razvoj in tudi gospodu Gerensu, ki je konceptualno osmislil delo Evropskega parlamenta v Evropskem letu za razvoj. Hvala. Hvala lepa. Bi sprejeli vprašanje v okviru modrega kartona strani gospoda Zanija?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 jasno videli. Evropa ima sedaj priložnost, da izvaja zunanjo politiko za razvoj. Se strinjate z menoj? Hvala lepa, izvolite gospod Štir. Cenjeni kolega, to, kar sem rekel, je, da ni miru brez razvoja in da ni razvoja brez miru. Eno in drugo sta med seboj povezana, obstaja povezava med varnostjo in razvojem. In večina članov v odboru za razvoj to poudarja. V fazi implementacije nove agende pa moramo preveriti, kakšne dodatne ukrepe bi lahko še sprejeli znotraj naše razvojne politike, kaj naj popravimo, zato da se odpravijo vse tiste ovire, ki nam preprečujejo, da bi na boljši in bolj učinkovit način obravnavali to povezavo med razvojem in varnostjo. Hvala lepa. Gospa McEwen. Hvala, gospod predsedujoči. Samo minutko imam zvečer na voljo, da spregovorim o tem vprašanju, zato imam dve kratki sporočili. Najprej ukrepanje. Leto smo začeli v Rigi, rekli smo, da želimo dejavnosti, ne zgolj besede. V Addis Abebi smo dosegli sporazum. Upam, da bomo dosegli sporazum tudi v Parizu na COP21. Govorili smo se o novi agendi in akcijskem načrtu, ampak vse te zaveze moramo sedaj prevesti v konkretne dejavnosti na terenu samem. To je povezano z dediščino, o kateri sta govorila tako komisija kot svet. Izpolniti moramo obljube, ki smo jih dali. Komisar Mimica, govorili smo o evropski razvojni politiki. Mislim, da potrebujemo večjo predanost vseh partnerjev v naslednjih 50 letih, ko gre za razvojno politiko. Na koncu hvala lepa kolegicam in kolegom in luksemburškemu predsedstvu, tudi latvijskemu predsedstvu za predanost. Hvala tudi komisarju Mimici ter vsem kolegicam in kolegom, ki so tekom leta izražali podporo in posredovali sporočilo tudi na vzven. Hvala lepa. Sedaj pa skupina EKR, gospod Sulik za minuto. Dakujem pekne. Razvoj... Najlepša hvala. Razvojna pomoč Evropske unije je večinoma rezultat dobrih marketinških orodij. Državljani Evropske unije menijo, da bi morali povečati izdatke za razvojno pomoč, kljub temu, da je razvojna pomoč Evropske unije bila dokaj neočinkovita pri številnih projektih. Evropska unija preveč denarja zapravlja za marketing, za spodbujanje same sebe, več kot Coca-Cola. Istočasno pa države članice zmanjšujejo svoj delež za razvojno pomoč. Finska, na primer, z nič 82 na nič celih 6 odstotkov, Francija podobno. Nerealno je, od držav, kot je Francija, Portugalska, Grčija, ki imajo ogromen dolg, da prispevajo nič celih sedem odstotka BDP-ja za razvojno pomoč. Zato bi morali nehati sanjati o Evropski uniji kot rešiteljici sveta, poskrbeti bi morali za realistično razvojno politiko. Karta. Gospod Sulik, Gospa Hautala bi vam rada zastavila vprašanje v okviru modrega kartona. Gospa Hautala, 30 sekund. Gospod predsedujoči, kolego bi rada vprašala, če ve, da je finska vlada proslavljala ta dogodek, ko se je zmanjšala razvojna pomoč za 42 odstotkov. Ali se vi s tem strinjate, ker vas nisem najbolje razumela? Gospod Sulik. Samo zreme, že s tem suhlasim. Seveda se strinjam s tem. Finska je v recesiji, bori se s svojimi težavami. Finska izvaja reforme in ne sme poglobiti deficita. Evropska unija je prav tako globoko zadolžena, tako da ali bomo bolje začeli upravljati s svojimi sredstvi in z gospodarstvom ali pa bomo bolj težko rešitelji sveta. Če pa bomo zgolj kopičili dolg, potem resnično nismo nikakršni heroji in ne bomo rešili nikogar. Ton. Hvala lepa za skupino Alde, gospod Gören, z dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 11 mesecev kampanje osveščanja je za nami, široko potezne kampanje in lahko reče za razvoj uspeh sodelovanjem med različnimi akterji se je vzpostavilo, med politiki, nevladnimi organizacijami, zasebnim sektorjem, regionalnimi in drugimi organi. V letu 2015 se je pojavilo kar nekaj izzivov in ugotavljamo, da je razvojna pomoč pomembna, če želimo odpraviti težave. Kriza z begunci to jasno kaže. Zadnji teden je pokazal tudi, kako pomembno je, da načelo spoštovanja dostojanstva ohranimo v tej kampanji, ki smo vodili v letu 2015. Komisija in nekatere države članice so delovali skup, skladno s tem načelom. Nekatere države so sicer podpirale zamisel Evropskega leta za razvoj, ampak vseeno so te bolj naklonjene načelu indiferentnosti. Noben prak, nobena zgornja meja mislim, da ne bi smela škodovati dostojanstvu. Evropsko leto za razvoj nas opominjam, da trenutni problemi v zvezi z neenakostjo, slabim upravljanjem, grožnjam notranjega miru v državah v razvoju, predstavljajo tisto, kar smo počeli v zadnjih 15-20 letih. Problemi, s katerimi se soočamo, so rezultat našega delovanja in nedelovanja. Tisto, kar ne želimo v tem trenutku, je, da se to vrstne zadeve ne ponovijo v naslednjih 20 letih. Biti moramo zelo odločni izpolnjevati obljube. Spoštovati moramo tudi načela, zagotoviti pa moramo sredstva, za katera smo obljubili, da jih bomo dali na voljo. Kampanja osveščanja v letu 2015 je bila uspešna, zagotoviti moramo vse tisto, o čemer govori naš moto. Upam, da bomo v prihodnem letu tudi uspešno delovali, skladno s cilji in z načeli Evropskega leta za razvoj. Skupna izjava parlamenta, sveta in komisije gre zagotovo v to smer in moramo biti veseli. Hvala. Ja, no Hvala lepa. Za GUE-NGL, gospa Sanchez Caldente. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod seminarjas, eh, gospod komisar, ne bi podala ne pozitivne, ne negativne ocene Evropskega leta razvoja. Res je, da to leto zelo pomembno. Od junija imamo novi okvir financiranja za razvoj, imamo nov normativni okvir za trajnostni razvoj Združenih narodov in upam, da bomo v Parizu sprejeli ambiciozen načrt za boj proti podnebnim spremembami. No, samo se pa ne smemo um, ne smemo počivati na logorikah. Veliko dela nas čaka, od nas pa odvisno, ali bodo dobri nameni leta 2015 ostali samo na papirju oziroma ali se bo to vse skupaj prevedlo v konkretna dejanja. Uh, nova agenda ima univerzalni pomen uh, vsi skupaj moramo prevzeti odgovornost za to agendo. Na učinkovite način moramo realizirati dosledne politike za razvoj. Samo na ta način bomo dosegli naše cilje. Ne smemo dajati z eno roko to, kar za drugo vzamemo. Tako je recimo z našo trgovinsko politiko, ki siromaši um, južne države. Samo um, uh, 30 odstotkov uh, naših ciljev smo na sedaj izpolnili in upam, da se bo to v bodoče spremenilo. Hvala lepa, gospa Hojbuh za zelene. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro je bilo, da smo to temo uvrstili na dnevni red. Sama sem se v Nemčiji udeležila številnih dogodkov, kjer smo razpravljali o trgovini, o suverenosti na področju eh, hrane, o migracijah, o tem, kaj smo naredili in kaj ne. Eh, dobro je govoriti o tem, kaj vse smo dosegli, ampak ne smemo počivati na lovorikah. Sedaj morajo besedam slediti konkretna dejanja, ki bodo branila dostojanstvo ljudi in ki bodo zagotovila prihodnost naših otrok. Um, treba je poklicati k odgovornosti or, torej vlade, pa tudi državljane in državljanke. Ti, uh, to pomeni tudi, da moramo najti rešitve za begunsko krizo. Ta, oziv, od, eh, ta izziv moramo reševati skupaj. In začeti moramo pri nas samih, zmanjšati moramo našo potrošnjo, uh, Eh, naše odpadke v hrani. Mm, to pomeni, da moramo se zazreti tudi v naše lastne krožnike, se pomesti pred pragom in samo na ta način bomo lahko dosledni. Hvala lepa. Gospod Korao, FDD. Presidente. Hvala, predsedujoči. Sam težko pozitivno presojam to leto kot nekateri kolegi, ki so se oglasili v zvezi z Evropskim letom za razvoj. Na nek način smo porabili sredstva za to, da smo zadeve oglaševali, namesto da bi govorili o razvoju. O razvoju se je govorilo zaradi krize, zaradi krize z begunci, zaradi vse večjih migracijskih tokov v Evropo, torej iz drugih razlogov smo govorili o razvoju. Odpraviti moramo te pomembne probleme, ampak Nekateri menijo, da se jih da razrešiti z razvojno politiko, ki se izvaja izven Evrope. Ampak v letošnjem letu smo zgolj dokazali, da ni kakšne dejanske povezave med programi, ki jih izvajamo v kontekstu razvoja in uspehom. Upam, da bomo v prihodnje dosegli pozitivne rezultate, ampak mislim, da v tem trenutku težko govorimo o rezultatih. Lahko zgolj upamo, da se bo kaj spremenilo, kot je rekla gospa Sančes živimo v svetu, ko leva roka ne ve, kaj dela desna roka, verjetno je leva roka komercialna trgovinska politika bolj močna od druge roke, ki temelji na razvoju in sodelovanju. Hvala lepa. To so bili govorniki v menu političnih skupin. A sedaj pa še gospod Štugar iz skupine INF. E uh, eh, niet alleen het afgelopen jaar van ontwikkeling. Hvala lepa. Eh, no, eh, ni samo to leto, leto razvoja. Eh, Evropska unija namenja veliko denarja za razvoj, ampak nikoli to nima nobenega učinka. Ampak kaj sploh ne pričakujemo od tega, če dajemo denar diktatorjem v Mozambiku, Zimbabveju in Sierra Leonu. Gospod Mugabe je s tem uh, samo organiziral piknik, kamor je povabil dva slona. Uh, zazreti se moramo um, v naše lasne politike. Uh, predsednik Zimbabveja je vs denar za razvoj uh, zadržal zase, uh, potem spet njegov do drug si je kupil uh, zelo drago stanovanje v Parizu in tako naprej. Naše vlade potrebujejo davke, Ehm, no, državljani pa bodo plačevali davke samo poštenim vladam, zato potrebujemo neko davčno etiko. Če pa imate skorumpirano eh, vlado, ta dobi denar od zunaj, tudi brez zbiranja davkov in zato lahko mirno vlada preživi in eh, ni treba, da se ukvarja z željami svojih državljanov. Eh, tako da dejansko s tem samo prispevamo k korupciji s to našo razvojno politiko. Hvala lepa, gospod Preden. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tu v Bruslju smo sprejeli odločitev, da bo letošnje leto Evropsko leto za razvoj. Govorimo tudi o tem, kaj bomo storili po izteku Evropskega leta za razvoj. V roku enega leta smo imeli torej možnost državljane v Evropski uniji obvestiti o 12 prednostnih tematikah. Državljanom smo tudi pojasnili, na kakšen način porabljamo denar davkoplačevalcem, kako razvojna sredstva lahko spremenijo naprimer življenje državljanov v najbolj revnih državah na svetu kar zadeva Romunijo. Tako kot v številnih drugih novejših državah članicah, kjer ni stare tradicije razvojnega sodelovanja, je tudi za Romunijo bilo letošnje leto zelo dobra priložnost, zato da smo vzpostavili povezavo med državljani in vsemi temi cilji, ki smo se jih zastavili. Kot stalni poročevalec za razvojno politiko pozdravljam, da je bil ta koncept eden od prednostnih konceptov Evropskega leta za razvoj. Evropska unija mora zauzeti dosleden, pravičen pristop do držav v razvoju, da bi morali vsa ta dejstva bolj pojasniti tudi državljanom. Evropsko leto za razvoj je naložba v prihodnost, ne gre zgolj za neko komunikacijsko vajo. Agenda 2030 bo od nas terjala skupne napore. Združiti bomo morali zelo raznolike akterje in brez podpore evropskih državljanov bomo težko karkoli dosegli. Evropski državljani morajo biti pomembni pri razvoju. Hvala lepa. Hvala, gospod Gerard Salom. Hvala lepa. Uh, no, v tem eh, letu je bilo veliko medinstitucionalnega dialoga in sodelovanja z socialnimi partnerji. Parlament je tukaj sprejemal dosledna stališča eh, v vseh mednarodnih organih. No, decembra pa imamo več problemov kot januarja. Več je krize, več je eh, humanitarnih kriz, konfliktov, ki zahtevajo ambiciozen odgovor, bolj ambiciozen kot na začetku leta. Um, ne bomo velikodušni, če se ne bomo odločno odzvali na te velike izzive. In prvi izmed teh izzivov je spoštovati našo zavezo, da bomo nič cela sedem odstotkov našega bogatstva darovali tistim, ki komaj uh, dosegajo nič cela sedem odstotkov naše dobrobiti. Uh, to je um, načelo, ki mu je treba posvetiti to leto. Hvala lepa, gospod Ježdovski, naslednji. Panie przewodniczący, jestem wielkim zwolennikiem pomocy rozwojowej. Hvala lepa. Uh, jaz sem velik podpornik razvojne police. To je dožnost Evropske unije. Tudi papež Janez Pavel je rekel, da je to globalna dožnost Evrope. Uh, Eh, no, eh, bi si pa želel, da bi bila naša razvojna pomoč razumna, zdrava. Ne smemo o tem govoriti kot o marketinški kampanji. Ne smemo biti eh, samo zadovoljni. Oceniti je treba konkretne rezultate in odgovoriti na odprta vprašanja, ali bomo našo potrošnjo spravili za potrebami držav, ki jim želimo pomagati, oziroma ali um, bodo v enaki meri prispevali tudi drugi pomembni globalni akteri, recimo Kitajska ali pa ZDA. Torej bi, moramo biti odgovorni, ne pa uh, samo všečni. In uh, moramo se ozvati tudi na, na sodobne izzive, na migracije, na begunsko krizo. Mislim, da bi morali nekoliko spremeniti našo razvojno politiko, če se bomo želeli učinkovito odzvati na te izzive. Hvala lepa, kolegica Andersen, je naslednja za eno minuto. Hvala lepa. Evropska unija je največja donatorka na svetu, ampak koliko tega denarja je dejansko namenjenega razvoju, koliko denarja je šlo namesto tega za vojaške namene, za vojne. Um, leto za razvoj bi se naj ukvarjalo z izkorinjanjem revščine in lakote, ampak dansko evropske države prispevajo k tem problemom, saj bijajo vojne, eh, bodi si neposredno ali pa vodijo proksi vojne. Eh, treba, to torej je govorimo o tem, da je treba bombardirati Sirijo, to ni rešitev, to pomeni samo več smrti, več beguncev in več trpljenja um, papež Frančišek je rekel, da bo, ta vo, da bo ta vojna privedla do otroških sirot, nedolžnih žrtev in pa številnih um, in pa veliko denarja v žepih tih otapcev. Potrebujemo razvojne cilje, ki bodo končali ekstremno bogatstvo in razumeti moramo, da revščina ni nek naravni pojav, ampak ima svoje vzroke. Hvala lepa. Vielen Dank, Frau Kollegin Andersen. Es folgt. Hvala lepa. Gospa Hautala za eno minuto. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, eh, leto razvoja se bliža koncu, potekajo ambiciozna pogajanja za um, podnebni sporazum in želim vas opozoriti na to, da bo treba bolj investirati v prilagajanje podnebnim spremembam, zlasti v najurejnejših državah. Um, najrevnejših državah na svetu, recimo v državah Sahela. Te države so najrevnejše, uh, njihovo prebivalstvo je popolnoma nezaščiteno pred uh, podnebnimi spremembami. In uh, številne sile na trgu so aktivne pri boju proti podnebnim spremembam, nismo pa dovolj aktivni na področju prilagajanja. Hvala. Kolegica Hautala, ali sprejmete um, vprašanje kolega Štugarja? Pite, kolegi Štugar. Ja, for... Izvolite. Gospod predsedujoči, imam vprašanje. No, govorimo o beguncih, o podnebju, ki se spreminja, potrebujemo dodatno razvojno pomoč, eh, tudi za begunce, ki prihajajo zaradi podnebnih sprememb, vse je med seboj povezano. Torej, jaz prihajam iz nizozemske. Mi smo zelo fleksibilna država, eh, smo pod. Uh, um, nivojem morja. Eh, morda bi tudi mi lahko dobili nekaj denarja nazaj, ker smo se tako dobro temu prilagodili. Hvala lepa, gospa Hautala. Hvala lepa za vašo izjavo. Mislim, da je nizozemska v stanju pomagati eh, revnim državam pri prilagajanju podnebnim spremembam imate veliko napredne tehnologije. To, kar pričakujejo od nas pri podnebnih pogajanjih, je to, da bodo bogate države dale na razpolago tehnične inovacije, ki jih imajo na razpolago. Eh, recimo mehanizme za nadzor poplav, investicije v energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in nizozemska bi lahko tukaj revnim državam v veliki meri pomagala. Dank, Hvala lepa. Gospa Hautala. Achso, Sie stehen schon. Ich habe gedacht, da kommt noch mal eine blaue Karte. Ich will äh, kurz sagen. Ah, že stojite. Sem mislil, da želite um, postaviti še eno vprašanje. No, sedaj nisem našel gumba za prekinitev, ampak eh, v prihodnje, ko bo šlo za vprašanje v okviru modrega kartona, vas bom prekinil po 30 sekundah. Kolega Čil, mikrofon prosim. Restart. There is no micro. Thank you. Hvala lepa. Leto 2015 je bilo Evropsko leto razvoja. Pripričan sem, da tisti, ki spremljajo to po YouTubu ali pa tri obiskovalci na gledaliških, na obis, tribunah za obiskovalce, to zelo napeto poslušajo. No, bodimo realistični. Uh, to trepljanje po rami, ta eh, kampanja je nekaj, kar javnost doma popolnoma ignorira. 17 eh, milijonov evrov smo porabili za to. Ta denar bi bil bolje porabljen za reševanje življenj, ne pa zato, da oglašujemo, kako so čutni in kako čudoviti smo in učinkoviti za davkopačevalskim denarjem. Ne bo zapuščine Evropskega leta razvoja. Vielen Dank, Herr Kollege Gill. Es folgt nun für eine Minute Herr Hvala. Kolega Lice naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropsko leto razvoja je bilo, po mojem mnenju, uspešno leto, kajti pokazali smo, kako pomembna je doslednost naših politik. Um, to tudi v nemškem parlamentu sem predlagal, da bi imeli redno poročilo o tem. Um, letošnje leto je imelo mešan uspeh. Nismo uspeli doseči, da bi nič cela sedem odstotka BDP-a države namenile za razvojno pomoč. Istočasno uh, pa smo imeli dobro kampanjo, tukaj se ne strinjam s kolegom, dokazali smo, da lahko ehm, recimo ehm, okrepimo povezave v tekstilnem sektorju, tudi s pomočjo Luskemburškega predsedstva. Prav tako je dobro, da smo sprejeli trajnostne cilje do leta 2030. E, tukaj moramo biti zelo dosledni, zahvaljujem se komisarju in pa predstavnikom sveta za odlično delo, ki so ga upravili skupaj s komisijo in svetom. Hvala, kolega Lic. Gospa Sila Pereira, naslednja. Senjor prezident, kar s kolegaš, senjor komisarju. Gospod Silva Pereja. Evropsko leto razvoja ni spremenilo sveta, to je dejstvo in eh, tega niti nihče ni pričakoval. Smo pa uspeli povečati osveščenost javnosti, sprožili smo številne razprave, dali smo nov zagon projektom, partnerstvom, dobrim odločitvam. Imeli smo nekaj pomembnih mednarodnih konferenc, recimo v Addis Abebi in pa v New Yorku. Ampak nič od tega nam ne bo zagotovilo uspeha v prihodnosti. Eh, vse bo odvisno od izvajanja naših eh, zaves, v luči tega bomo ocenjevali uspeh tega leta. Zdi se, da postaja razvojna politika vedno manj pomembna v naši politični agendi in a, tukaj moramo biti pozorni, previdni. A, v sebi morali tukaj a, pozvati k temu največ pozornosti posvečajo razvojni politiki. Hvala lepa, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Opozarjam vas, da ne boste prišli vsi na vrsto. Eh, več se vas je javilo besedi, kot vam bom lahko dal besedo, tako da prosim za razumevanje. Kolega Švobode prvi. Hvala lepa. Eh, v tem tematskem letu eh, se prav gotovo vsi strinjamo, glede tega, da je razvojna politika izredno pomembna, sploh v luči podnebne konference v Parizu in begunske krize. V interesu evropskih državljanov je, da pospešimo razvoj najrevnejših regij na svetu, da tam eh, izboljšamo standard življenja. Seveda pa se države ne morejo razvijati, če številni, eh, ljud, če številni aktivni ljudje zapuščajo te države zavedno. Um, migracije so najbolj škodljive ravno za te države, saj um, masovni odhod ljudi um, ne prispeva k razvoju držav. Zato moramo stabilizirati konfliktna območja, kajti mladi, izobraženi ljudje, ki zapuščajo uh, svoje izvorne države, so pravzaprav njihov up. Samo s pomočjo njih bi te, te države več ne bi bile odvisne od naše pomoči. Hvala lepa, kolega Marija, se naslednji. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, leto 2015 je bilo tudi leto, v katerem bi morala Evropska unija doseči svoje cilje. Eden izmed teh je bil, da bi odpravili kršitve človekovih pravic in diskriminacijo in da bi se izognili izključevanju. Evropska unija se pravzaprav ne zauzema niti za razvoj v svojih lastnih državah članicah. V naslednjih letih bi si najprej zadevali za boljša delovna mesta, za rast, ampak denar, ki ga dajemo za to na voljo, niti približno ni dovolj, zlasti ne za uh, evropske države na jugu. Uh, Eh, kako naj potem sploh dosežemo naše razvojne cilje. To bi bilo možno samo z odpisom eh, dolgov tistih držav, ki najbolj eh, trpijo, tudi Grčije. Samo na ta način bi naredili nekaj za rast, za dobrobit in mm. za razvoj teh držav. Hvala lepa, kolega Jakovčič, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse to, kar se dogaja v svetu, vse to, kar se je dogajalo leta 2015, kaže na smiselnost Evropskega leta za razvoj. Vse tisto, kar je bilo storjeno strani Evropske unije držav članic in tistih, ki imajo dobre namere in želijo pomagati državam, ki so najrevnejše na svetu in odkudar prihajajo migranti, odkudar prihaja kriza kaže na to, da solidarnost nima nobene alternative. Zato odločno podpiram Evropsko leto za razvoj. Podpiram tudi vse tiste ukrepe, s katerimi bomo preprečili prihodnje migrante, podnebne migrante, do katerih bo prišlo zaradi podnebnih sprememb. Mislim, da se bomo morali s tem ukvarjati v prihodnih letih. Zagotovo bo to nov izjemno velik izziv za Evropsko unijo. Hvala lepa, kolega Jakovčič. Gospod Kristof Kronos. Hvala lepa. Govorimo o razvojni pomoči, ki jo Evropska unija namenja tako imenovanim tretjim državam. No, um, domnevno naj bi s tem spodbujali razvoj teh držav, skrbeli za varstvo človekovih pravic in tako naprej. Ampak vse skupaj je zelo ironično. Samo pred nekaj dnevi je Evropski svet politično in gospodarsko nagradil Erdoganov režim v Turčiji. Popolnoma je s tem ignoriral kršitve človekovih pravic, ki se tam dogajajo. V Ankari so bile pred sedmimi tedni nasilno zatrte miroljubne demonstracije. Um, potem prišlo je tudi do mm, napada na rusko letalo. Uh, vsa prizadevanja za boj proti islamski državi so bila pozabljena in uh, Evropska unija mm, enostavno nadaljuje uh, za svojim delom, popolnoma ignorira pri tem svoje vrednote. Hvala lepa. Kolega Kristohonos, eh, kolega Efrič je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Združenem kraljestvu je razvojna pomoč kontroverzna tema. Gre za zaščiteno področje. Reže se obramba, izobraževanje, pravna država, zdravje. Ampak pomoč tujem državam je zaščitena. Britanci prav gotovo ne bodo navdušeni na tem, kot bi rekla nekdanja premijejka. Denar dolgoplačevalcev se pošilja diktatorjem po svetu. Poleg tega pa se denar dolgoplačevalcev daje Evropski uniji in ta denar se potem spet pošilja naprej. In še hujše je, da se še več dolgoplačevalskega denarja porablja za to, da nam povedo, kako dobra stvar to je. To je res slab dogovor za Veliko Britanijo. To je grozno. Hvala. Hvala lepa, gospod Etheridge. Na koncu gospod Bonano. Grazie, signor Presidente. Beh. Hvala, gospod predsedujoči sem europoslanec, pa tudi župan mesta na severu Italije. Ko vidim, kakšen je proračun Evropske unije in ko vidim, kako se porabljajo sredstva, mi postane slabo. Prav Alka Zelcer moram vzeti, zato ker trpim potem zaradi trebušne kisline. Koliko denarja se porablja? Mi sicer skušamo biti skrbni, ko gre za izdatke, da pomagamo podjetjem, državljanom, vsem tistim, ki resnično to potrebujejo. In način, kako porabljamo ta denar, je žaljivka za vse tiste, ki denar potrebujejo. Tu podarjamo denar, kot smo prej slišali, Turčiji naprimer, 10 milijard evrov, sedaj pa še dodatne milijarde. Poglejmo, kako deluje Turčija. Mislim, da je to res žalitev kako razdajamo denar posod po svetu, pozabljamo pa na naše ljudi, na evropejce, na Evropo, na tiste, ki plačujejo davke, ki nam tudi omogočajo, da imamo spoh sredstva, ki jih porabljamo. Hvala lepa. S tem je postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Konec. Na koncu dobi besedo še komisar Mimica. Hvala lepa, gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci. Na začetku leta smo vedeli, da bo leto 2015 ključnega pomena za to, da zastavimo prihodnost razvojnega sodelovanja na mednarodni ravni. Sprejetje novih ciljev za trajnostni razvoj nam zagotavlja kontekst za delo v naslednjih 15 letih. Svet je vedno bolj zapleten in zadeve se odvijajo vedno hitreje. Tudi letos smo doživeli veliko kriz in to nam kaže, kako zelo pomembno je, da razvoj uporabimo za to, da pomagamo rešiti problem migracij in obratno. Komuniciranje na tem področju mora biti vključujoče in ustrezno. Sodelovati moramo z vsemi partnerji in še publiko. To pomeni še predvsem mlade, nadaljevati moramo tam, kjer smo letos končali, zato da bomo poskrbeli, da bodo glas ranljivih še vedno slišali vsi. Hvala. Danke, Hvala, gospod komisar Mimica, v imenu sveta, gospod Šmit. Yeah, Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Še enkrat bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za prispevek k uspehu Evropskega leta za razvoj. Evropsko leto za razvoj se res izteka, ampak naša prizadevanja za odpravo revščine so postavila, upam, da bolj pravičen svet in želimo si, da bi še naprej delovali za miren, bolj pravičen svet v prihodnje. Vzpostaviti moramo razvojno sodelovanje, Zaveze, ki smo jih sprejeli na tem področju, moramo izpolniti in spoštovati. 1,3 milijarde oseb nekje živi v izjemni revščini. Na stotine milijonov oseb res ne živi več v revščini, ampak vseeno ugotavljamo, da ene enakosti v državah postajajo vse večje v številnih regijah na svetu. Preživetje našega planeta je ogroženo, številne države v razvoju so še posebej prizadete zaradi podnebnih sprememb. Zato moramo storiti v tem trenutku čisto vse, tudi sedaj v Parizu, zato da se soočimo s podnebnim izzivom. To je tudi bistvo trajnostnega razvoja. Miru brez, raz, brez razvoja ni, to smo večkrat slišali, ni varnosti v svetu, kjer razvojne neenakosti ostajajo tako velike. Zato potrebujemo predanost v dobrobit razvoju in ta predanost se ne sme zaključiti z iztekom letošnjega leta. Prepričevanje, osveščanje, delovanje, to je tisto, s čimer moramo nadaljevati. Hvala. Hvala lepa, gospod minister Šmit. Razprave